seje uspešno in da bo prispevalo k dobremu sodelovanju in k zagotavljanju parlamentarnega nadzora. Dobrodošli, kolegi. Torej. Next... Sedaj pa naslednja govornica, gospa Van Bremt, za minuto in pol. Dank u voorzitters. Um, uh, als je zo wat naar het debat vandaag luistert, dan. Najlepša hvala. Ko poslušamo to razpravo, se nam zastavlja naslednje vprašanje. Kako naj bi potekalo obdočevanje v gospodarstvu? Obstajajo namreč različni vidiki. Na eni strani imamo zaključke sveta, imamo enostranski poudarek na vrčevanju, vrčevanju in še enkrat vrčevanju. To naj bi bilo glavno pravilo. Torej, če bomo vrčevali, bo že vse v redu. Na ta način ne bomo uspeš, uspešno uvedli gospodarskega obdavčevanja. Ne moremo misliti zgor na gospodarsko politiko, Ali ste si včeraj prebrali Financial Times? Tam je bilo včeraj zapisano, da če zgolj vrčuješ, zatem uničiš že tako šipka gospodarstva. Potrebujemo namreč tudi investicije. Zelo dober primer je dvig stopnje zaposlenosti. Zatem bi lahko številne države poplačale svoje dolgove. Zaradi tega so potrebne investicije v izobraževanje, v poklicno življenje, v zasebno življenje. In ravno na teh mestih se vrčuje. Potrebujemo vizijo, potrebujemo ustrezno razporeditev sredstev, potem nam bo pakt stabilnosti in rasti ponovno koristil. In tukaj se naša stališča razhajajo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Range, prav tako za minuto in pol. Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Presidente da Comissão. Gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije, rad bi dejal, da je stališče Evropske ljudske stranke jasno. Rešitev te krize, te strašne krize, v kateri se nahaja, uniji, kateri se nahaja Evropska unija, je možna le z gospodarskim davkom. Potrebujemo uporabo metode skupnosti, potrebujemo gospodarsko upravljanje, neke vrste gospodarsko vlado v Evropski uniji. Poleg tega potrebujemo ustrezne instrumente za skupno valuto v Evropski uniji. Le na ta način bomo lahko obvladali krizo svet, parlament in komisija morajo prevzeti svojo odgovornost do državljanov. Predstavniki Evropskega parlamenta smo pripravljeni tesno sodelovati z komisijo in pa z svetom v okviru metode skupnosti.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 obsegati celotno Evropsko unijo. V preteklosti so vladale močne vlade in takrat nismo bili v obdobju gospodarske krize. Sedaj pa moramo rešiti gospodarsko krizo. Vlade ne želijo metode skupnosti, ne želijo sprejeti potrebnih političnih odločitev, ki bi bile v korist naši družbi. Evropa je zagotovila leta blaginje. Sedaj pa moramo poskrbeti za to, da bomo to blaginjo tudi ohranili in sicer za naše državljane. Zato moramo spodbuditi gospodarsko rast. Ampak kako zagotoviti gospodarsko rast v času, ko se vse spreminja? Kaj je Evropa pravzaprav? Je Evropa območje brez velike industrije, brez majhnih in srednje velikih podjetij, brez izvoza, potrebujemo močno Evropo, ne nekega medvladnega organa. Določene države članice se niso držale pakta stabilnosti in rasti. Gospod Reinfeldt je to dejal že decembra. Samo ena država članica se je držala pakta stabilnosti in rasti, vse druge pa se niso držali svojih obljub. To pomeni, da moramo vsi podpreti države, ki so se trenutno znašle v krizi. In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 obvezujočih odločitev glede na to krizo. Gre namreč v prvi vrsti za krizo zaupanja in pomankanja odgovornosti. Gre za neravnotežje med eh, prihodki in odhodki. Več kot 20 let je bila Evropa vajena živeti kot potrošniška družba in sicer na račun prihodnih generacij, na račun prihodnosti Evrope. Poleg tega smo na načela stabilnosti gledali zelo liberalno. Najprej smo želeli pokriti svoje potrebe in drugi so nam pri tem sledili. Da bi torej uvedli načelo finančne in proračunske discipline, bodo potrebna velika prizadevanja in to bo pravi preizkus za Evropsko unijo. Poleg tega moramo izkoreniniti neravnovesje. Lahko le pozdravim zaključke Evropskega sveta o gospodarskem upravljanju. Ti zaključki govorijo o mehanizmu zgodnega posega. Lahko pa tudi podprem Zaključke kolega Ferhofštata, da potrebujemo pravo gospodarsko vlado v Evropi in ustrezne sankcije. Veselimo se že okvirnega predloga Evropske komisije za prihodnji mehanizem za reševanje krize prihodnji mesec. Najlepša hvala, gospod Kelam. Sedaj pa prehajamo v postopku, pritegnite pozornost predsedojočega in prva ima besedo gospa Basesko. Najlepša hvala. Rada bi podprla nov svežen ukrepov v povezavi z proračunsko in finančno politiko. Mislim, da je takšen svežen nujno potreben. Potrebno je odpraviti pomankljivosti v državah članicah. Gospodarska kriza je poskrbela za sprožitev številnih postopkov, krati pa je povzročila veliko zaskrbljenost v številnih državah članicah, tudi v Romuniji. Zaradi tega potrebujemo nove makroekonomske kriterije. Poleg tega pa moramo izkoreniniti neravnotežja, ki so se pojavila. Mislim, da je pomembno, da je na tem področju že veliko dosegla delovna skupina To je pomemben korak, seveda pa moramo sedaj poskrbeti za udejanitev zaključkov delovne skupine. To je pomembno zato, da bomo lahko premagali nastalo krizo. Poleg tega pa se morajo nacionalni proračuni pa mora nacionalni proračuni upoštevati tudi eh, proračun Evropske unije. Naslednji govornik, prosim za eno minuto. Gospod Tabači, najlepša hvala. Velik izziv bo premagati krizo. Spremenili naj bi Lizbonsko pogodbo, poskrbeli za novo upravljanje gospodarskih politik. Zdi se, da bo evroobmočje razpadlo. Obstaja potreba po oživitvi celotnega evroobmočja. Ta oživitev pa je odvisna od solidarnosti Evrope. Zaskrbljeni smo zaradi situacije na Irskem, na Portugalskem in tudi v Španiji. Če bo evroobmočje razpadlo, to je veliko vprašanje. Evropski svet je sicer pozno, ampak kljub temu sprejel pravilno odločitev. Če bomo uvedli gospodarsko upravljanje na ravni Evropske unije, bo to zelo dober korak naprej vendar pa lahko pričakujemo veliko problemov, kaj ti eh, to zagotovo ni enostaven postopek. Najlepša hvala. Gospa Figurejda je naslednja na vrsti. Ah, Najlepša hvala. Danes na portugalskem poteka velika stavka. Poleg tega eh, so stavke potekale tudi v drugih državah, kot recimo v Grčiji. Kakšen pa je odziv odgovornih v svetu in komisiji? Gre namreč za nasprotovanje ne socialni politiki. Svet in komisija ustrajata pri tej eh, politiki, ne poslušata mnenja naših državljanov. Prihodnost evra pa je odvisna ravno od te politike. Vzrok za to krizo so bile finančne špekulacije brez meja. Poleg tega pa je tukaj eh, nerealistično pričakovanje v okviru eh, pakta stabilnosti in rasti. Medtem se povečuje revščina in situacija se bo v prihodnosti še zaostrovala. Kako dolgo boste torej ustrajali pri tej politiki? Kdaj boste prenehali? z eh, to politiko. Kdaj boste poskrbeli za nova delovna mesta? Najlepša hvala. Naslednji je gospod Paška. Važeni pan komisar, važeni pan predseda eh, Radi. Eh, Rokovanje Evropske radi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predsednik komisije, predsednik Evropskega sveta. vseh državah gospodarsko politiko spreminjajo zato, da bi našli izhod iz eh, nastale krize. V Grčiji in na Irskem eh, se srečujejo z velikimi težavami. Tema državama grozi eh, nesolventnost in podobna situacija grozi tudi nekaterim drugim državam članicam Evropske unije. Te države in eh, tudi druge države članice Evropske unije naj bi se torej odrekle delu svoje suverenosti in predale gospodarsko upravljanje evropskim inštitucijam. Razmisliti je potrebno, kako rešiti nastalo situacijo. Ne smemo podcenjevati prizadevanj posameznih vlad in eh, njihovih predstavnikov. Države članice želijo same najti izhod iz krize. Hvala lepa, besedo ima gospod Brons. Najlepša hvala. Evropski svet ponavlja isti slogan, da se je potrebno izogniti vsem oblikam protekcionizma in da je potrebno poskrbeti za konkurenčnost Evrope. Vendar pa je svojo politiko Evropski svet eh, zagotovil nekonkurenčnost Evropske unije v primerjavi z Kitajsko. Namreč eh, na Kitajskem zaposlujejo delavce, ki prejemajo izjemno nizke plače, poleg tega zagotavljajo poceni izdelke, s katerimi Evropska unija ne more tekmovati. Evropska unija mora zaščititi eh, svoje državljane pred to nelojalno konkurenco. Ne smemo dovoliti državam, kot je Kitajska, eh, da držijo svojo valuto na eh, nerealistični ravni, kajti s tem eh, škodijo konkurenčnosti Evrope. Najlepša hvala, gospod Brons, gospod Odi. Najlepša hvala, predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije. Rad bi spregovoril o javni porabi. Pri tem je potrebno upoštevati situacijo celotnega evropskega kontinenta. Predstavniki nacionalnih parlamentov morajo razpravljati o javni porabi, o uvrstitvi te porabe v evropski okvir. Imamo, državo člani, eh, imamo sistem z 27 različnimi eh, različnimi sistemi v državah članicah, nimamo nobene prave koordinacije, nimamo nobene prave povezave. Zaradi tega smo podali predlog, da bi imeli neodvisnega revizorja, ki bi nadziral situacijo na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Potem bi lahko o tem razpravljali nacionalni parlamenti, Evropski parlament, pa tudi računsko sodišče bi si lahko ogledalo situacijo. In to predlagam tudi sam za boljše upravljanje naših verov. Gospa Benova je naslednja na vrsti. Dajavci, pan predseda komisije, kolegyňa a kolegovia, stretnutia Európske... Najlepša hvala. Seja Evropskega sveta se je osredotočala na recesijo in njene posledice. S tem so se ukvarjali evropski voditelji, vendar pa ni dovolj, če se osredotočamo zgolj na proračun. Obstajajo strukturna neravnovesja, ki so povezana z drugimi elementi, ne zgolj z primankljajem. Potrebno se osredotočiti tudi na druge vidike, ne zgolj na primankljaj, kajti v nasprotnem primeru ne bomo uspešni pri reševanju krize. Pokojninska reforma je pri tem postala aktualno vprašanje. Preveč se poglabljamo v podrobnosti. Če bi bila pokojninska reforma tako zelo potrebna, kot nekateri trdijo, potem bi morali v primankljaj ušteti še določene druge elemente. Najti moramo obsežno rešitev. Ne moremo imeti ogromno izjem. Gospod Bafton je naslednji na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi podal nekaj komentarjev v zvezi s tem, kar je povedal predsednik Van Rompuy in predsednik Barossa. Zdi se, da oba zanikata, da je evroobmočje v krizi in da smo se sedaj znašli na robu propada. Za božjo voljo, zbudite se. Ljudje želijo rešitev, gledajo nas iz svojih domov in vidijo, da v tej dvorani ni prav veliko prisotnih poslancev. Predsednik Van Rompuy, predsednik Boroso, čez nekaj minut boste ponovno dobila besedo. Zanima me, ali je pripravljen tudi načrt B, kaj ti moramo imeti tudi načrt B, sicer bo vse skupaj propadlo. Mislim, da je to največja kriza, v kateri smo se znašli. Prizadite so številne države članice in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 Eh, ugotovili, da so reforme pomembne. Eh, kar zadeva pak stabilnosti in rasti, tu ni enotnosti med državami. Eh, Mačarska je tudi žrtev diskriminacije in stroški pokojninske reforme so znatni in zelo pomembno je, da se na to računa. Če dežel ne želite diskriminirati, kjer obstaja možnost izbire, potem je potrebno pokojninske prispevke eh, vključiti v primanklaj. Zelo pomembno je, in to je dobra novica, eh, da eh, bodo na decembrskem svetu sprejete dobre odločitve. Prosim vas, da ne podarjate diskriminacije. Zelo pomembno je, da se ta proces pospeši zato, da vsak lahko dobi dobro novico. Hvala. Madam Papadopoulou gospa Papadopolo. Hvala, Grška, Irska, Portugalska, eh, Španija. Vsi trpijo zaradi vedno slabše in slabše gospodarske situacije. Eh, nihče verjetno ne bo nepoškodovano prestal te eh, gospodarske krize. Potrebujemo solidarnost, potrebujemo skupne vizije in podporo in koordinirane eh, skupne ukrepe, strukturne spremembe v posameznih državah članicah, pa tudi v Evropski uniji. Eh, več zaposlovanja, več rasti, oblikovanje novih delovnih mest, potrebujemo skupno strategijo Torej, eh, potrebujemo tudi eh, sanacijo eh, e, gospodarskega upravljanja, potrebujemo večjo transparentnost v gospodarskem upravljanju, potrebujemo jasne statistike, potrebujemo stabilen mehanizem za obladovanje kriz in v Evropski uniji naj bi spodbujali posamezne državljane. Krize zadeva vse, ne samo posamezne držav, države, kjer se najmočneje odraža. Zato potrebujemo koordinacijo in solidarnost. Hvala. Leonard. Ja, voorzitter de eurozone is nu aan het instorten. Eh, eh, eh, mora pravzaprav tu napraviti korak naprej. Za milijardami se je podprlo Grčijo in Irsko, potrebujemo konkurenčna odprta gospodarstva, tako kot je to Nemčija. Eh, in eh, tretjina grških zaposlenih so uradniki. Eh, potem je tu še zelo veliko grških migrantov, ki so brezposelni eh, doma eh, in ki pravijo, da je za to odgovorna socialistična vlada. Potem imamo Španijo z legaliziranimi priseljenci. To je treba sedaj podpirati z milijardami, ampak to je samo kratkoročno izvedljivo. Dolgoročno se bo postavilo vprašanje, ali smo pripravljeni Eh, šipkim eh, državam strukturno pomagati za denarjem davkoplačevalcev in to zavračamo, eh, gospod Barozo. Kaj ne bi kazalo, da bi Grčija naprimer uvedla drahmo in ali irski funt ne bi bil drugočna rešitev za premagovanje te krize, se o tem razmišlja? Sedaj dajem besedo gospodu Keliju. Uh, no- Kot irski poslanec seveda ni zelo prijetno uh, poslušati danes razprave, ko so vsi uh, pravzaprav navzujo na gospodarsko krigo na Irskem in dejansko smo nekako skoraj obsedeni z gospodarstvom z Evropski uniji. Vsekakor na Irskem smo odločeni, da po stvari popravimo in imamo večino ljudi, ki daje dobrodošljico pomoči naših, naših evropskih kolegov in prijateljev. In eh, torej sicer eh, gospod Faraž je rekel, da eh, je treba vse to pripisati neumnosti evrops, eh, irskih eh, politikov, ki eh, so dovolili s tem, da, so, da niso nadzorovali banki in z pretiranim eh, tudi popuščanjem, kar zadeva davčne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 spoštovani. E, danes e, se ukvarjamo s pomembnimi e, temami, gospodarsko upravljanje in zelo kmalo bomo govorili o sistemu skupne obdavčitve. Kaj ti? ugotovimo lahko, da smo imeli zelo slabe rezultate, kar zadeva bančne stres teste. To pomeni, da nimamo nekih zanesljivih informacij o tem in eh, iz te situacije tako rekoč sploh ne moremo iziti. Eh, kako se bo Evropa vedla v prihodnje? Evropa mora biti bolj aktivna, eh, pripraviti zakonodajne predloge kajti mi eh, bomo eh, rabili več mobilizacije, več razumevanja, eh, večjo finančno kontrolo. Hvala. Gospod Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod predsednik sveta, predsednik komisije. Dovolite, da se tudi sam vključim na kratko v to razpravo. Meni so relativno jasne stvari, kdo je kriv za nastalo veliko krizo. To je del bančnega sektorja, ki je posloval brez realnega kritja in eh, preveliko tvegal in drugi del evropskih vlad ki so spodbujale preveliko porabo in pa eh, eh, spodbujale neko distributivno mentaliteto med ljudmi. tudi dva tipa govorov lahko danes tukaj zasledimo eni so tisti ki kličejo po čim večji solidarnosti češ pomagajte drugi poslanci pa poskušajo apelirati predvsem na večjo odgovornost tudi v času izhoda iz krize. ne bi bilo prav da bi tisti ki so uh, uh, povzročili to veliko krizo iskali tudi formule za rešitev za rešitev izhod iz te krize. Uh, tisti ki kritizirajo preveliko varčevanje zagotovo so na napačni poti. prav bi bilo da tisti davkoplačevalci iz tistih držav in tiste države ki rešujejo nastalo situacijo da niso utišani v teh razmerah.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 Eh, glede močnejših institucij za močnejše gospodarsko upravljanje in vsa ta eh, priporočila glede oblikovanja nacionalnih ustanov za izvajanje eh, neodvisnih evalvacij in ocen, vse to je potrebna osnova za transparentni sistem na ravni Evropske unije. Eh, pozdravljam dejstvo, eh, da se na te stvari gleda na ta način, kajti vsaka država članica ima potem možnosti jasno predstaviti, eh, kaj je osnova za analizo za vsak ukrep, ki je predviden je potrebno imeti to vrstno presojo, oceno. Potrebujemo pristop, ki temelji na vzajemnem zaupanju in vzajemni transparentnosti. Eh, spe, potrebujemo specifične ukrepe, eh, ki dopuščajo zanesljivo ekonomsko transparentnost. To potrebujemo kratko malo za vsak eh, ukrep, ki se sprejme v vsaki državi članici, kajti to bo vplivalo na vse. Hvala. Imamo še dva govornika, preden predam besedo predsedniku Barozu. Prva govornica na vrsti je gospa Ferreira. Hvala, gospod predsednik, da ste mi še enkrat dali besedo ampak pravzaprav sem se želela oglasiti eh, v zvezi eh, z tem, kar je bilo povedano. In sicer eh, imam povratno vprašanje za gospoda Ranžela. Kljub temu ga želim vprašati naslednje kakšne natančne razlike vidite eh, med eh, upravljanjem zadolžitve držav, eh, kar predlaga gospa Merkel in med tem, kar predlaga komisija. In prvi predlog komisije je bil bolj evropski v zvezi z upravljanjem državnih dolgov. Potrebna je javna razprava, morda se marsikaj ne sklada za nemškimi interesi. Gospod Ranžal, želite odgovoriti? <coughs> Ja, torej, čisto na kratko, ni nikakršnega dvoma o tem, da moramo vzdrževati nenehen dialog med eh, organi in eh, komisija se je vedno zauzemala za metodo skupnosti in za poglobitev eh, skupnosti. Uh, imamo posamezne uh, parlamentarce, ki se grejo uh, bolj nacionalne politike in to velja za gospod Ferrero. Hvala. Round... Hvala lepa. Zdaj pa še gospod Fejo, izvolite. Gospod predsednik, Unija Evropa je. Eh, gospod eh, predsednik, gospod predsednik sveta, predsednik komisije, Evropska unija je pred eh, velikimi reformami. Odzvati se moramo na krizo, braniti moramo skupno valuto in potrebujemo tudi skupna pravila, ki bodo veljala za vse države članice. Evropski parlament je zauzel svoje stališče v zvezi z gospodarskim upravljanjem. Uh, in uh, mi smo za strožjo uporabo pakta stabilnosti in rasti in za solidarnost med državami članicami. Smo eh, najpomembnejša inštitucija, ki je spodbila tudi sklad eh, za upravljanje dolgov držav članic. Želimo sodelovanja s svetom in komisijo in uh, upamo, da bo do tega tesnega sodelovanja tudi prišlo. Imamo številna poročila na to uh, tematiko in zauzeli bomo jasno stališče do tega. Hvala lepa, zdaj pa kolegice in kolegi, uh, za to, da prisluhnemo nekaterim odgovorom, predam besedo gospodu Barozu. Hvala lepa, predsedujoči, poslanke in poslanci. Naj odgovorim na dve konkretni vprašanji in naj tudi podam nekaj splošnih pripomb k razpravi, ki je potekala danes do povda. Najprej eno vprašanje, ki ga je postavil gospod Šulc. Neko pomembno vprašanje v zvezi z irskimi stresnimi testi. Naj povem naslednje. Skupna metodologija stresnih testov je bila sprejeta in sicer zelo strogimi eh, pogoji, makroekonomskimi pogoji, vsekakor izvajanje je bilo opravljeno pod odgovornostjo nacionalnih nadzornih organov. To je bilo usklajeno samo na evropski ravni strani ECB-ja, e eh, ampak vsa, brez vsakršne pristojnosti strani Evropske unije. Do zdaj, naj povem, naj poudarim, Evropska unija kot taka nima to vrstne pristojnosti in to vrstne odgovornosti. To se bo spremenilo v uh, januarju in sicer bomo imeli novo arhitekturo, kar zadeva finančni nadzor in finančno arhitekturo in to na podlagi predloga uh, komisije in s soglasjem parlamenta in sveta. Imamo tri nadzornike zavarovalnice, banko in tudi Evropski odbor za sistemska tveganja. Ti skrbijo za makrofinančno stabilnost in preprečujejo tveganja, ki se pojavljajo v zvezi s tem. Tako da imamo sedaj na voljo veliko boljša orodja in tudi infrastrukturo. Zato bomo prihodnič lahko bolj odločno in usklajeno delovali. To bi pravzaprav rad povdaril. Pred krizo nismo imeli na voljo instrumentov, ki smo jih sedaj vzpostavili. Če se lotim še te druge zadeve, namreč tega, kako se trenutno ukvarjamo z nekaterimi občutljivimi vprašanji, predvsem tistimi, ki se povezujejo s stalnimi mehanizmi. Sam tega nisem želel omeniti, ampak zastavili ste konkretno vprašanje in nam moram odgovoriti. Soglasno, še enkrat ne ponovim, soglasno so se vodje držav in vlad odločili, da bodo prosili za stalni mehanizem za preprečevanje krize. Tudi za posredovanje v zasebnem sektorju. Sam sem bil eden od tistih, ki sem svet posvetil pred tveganjem, ki, jih, ki ga prinaša to vrstno sprejemanje odločitev brez predhodnega obveščanja in komuniciranja. Vendar o zadevah smo se sedaj že odločili, stvari so dokončne in pač se bo treba pogovoriti. Tako da nekatere pripombe, ki ste jih danes podali, niso bile v pomoč, sploh ne. Uh, še vedno živimo v zelo težavnih pogojih. Tisto, kar sedaj potrebujemo, pa je, da ukrepamo, ne da govorimo. Ukvarjamo se z zelo občutljivimi svetovnimi finančnimi trgi. Nekateri, ki podajate izjave s tem, pravzaprav izjavljate samo resničujoče se napovedi. Bi mi morali državam pomagati pri izvajanju vseh tistih instrumentov, ki jim bodo pomagali pri vzpostavljanju finančne in predvsem proračunske stabilnosti. Zato ne bom špekuliral o načrtu B. Tako sam kot predsednik Van Rompuy opravljava delo, ki nam pripada. Pogovarjava se z državami članicami, nosiva odgovornost. Glede vloge komisije pa naj še enkrat popolnoma jasno povem. Kot ste številni priznali, je komisija vedno predstavljala zelo ambiciozne predloge. Mi se zauzemamo za ambiciozno gospodarsko upravljanje v Evropi, vendar moramo konec koncev biti realistični. Ne moremo skupaj preseči tistega, o čemer so se države članice dogovorile med seboj. To nikomor ni v pomoč. Če se doseže dogovor, dogovor, ki predstavlja napredek v primerjavi s predhodnim stanjem, je potem govorjenje o idealnih rešitvah, ki jih pravzaprav ni in to dobro veste, nesmiselno. Komisija bo opravila svojo vlogo. Zahtevali bomo tudi čim bolj ambiciozno gospodarsko upravljanje, ki bo prineslo stabilnost v evroobmočju, pa ne samo v evroobmočju. Naj to zelo jasno povem, zato ker se mi zdi, da na današnji razpravi to ni bilo dovolj jasno izpostavljeno. Nekateri ste rekli, da se težave pojavljajo v evroobmočju, e, ampak te težave se ne pojavljajo samo v evroobmočju. Evro ni težava. Situacija bi bila še toliko slabša, če evra ne bi imeli. Nekateri na to pozabljate, nekateri na to radi pozabljate. Nekatere države, ki niso v evroobmočju, imajo prav take težave, kot jih imamo mi, če ne celo večje težave z državnim dolgom. Tudi države, ki niso v Evropski uniji, so naprimer bankrotirale. Islandija, ki želi vstopiti v Evropsko unijo, nima evra, pa je kljub temu bankrotirala. Politično je nepošteno in nepravično reči, da so težave nastale zaradi evra in so samo v evroobmočju. Sedaj pač treba priznati specifične značilnosti evroobmočja, tako se bomo lahko tudi lotili težav vse države članice moramo vključiti v kolektivno sodelovanje, tako tiste, ki so v evroobmočju, kot tiste, ki niso v evroobmočju. Samo, če se bomo skupaj lotili te krize, če bomo zauzeli skupen pristop, bomo dosegli cilj. Komisija se bo zauzemala za ambiciozen, strukturiran pristop. Zagotovo bomo sodelovali zvesto z vsemi institucijami, tako svetom, kot s parlamentom, kot z Evropskim svetom. To je to pozitivno sporočilo, ki ga moramo poslati. V tem trenutku so trgi precej nervozni, zato moramo mi ohraniti trezno glavo, zavedati se moramo odgovornosti, ki jo nosimo, predvsem pa moramo delovati v interesu skupnega evropskega dobrega. Hvala. Hvala lepa, predsednik Baroso. Na zadnje pa še predsednik Van Rompuy. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. Ravno kar smo slišali, da obstaja razlika med mojo analizo in analizo gospoda Barosa. Ampak gospod Šulc, prvič me je kdorkoli v celotni moji karieri obtožil, da samo prepevam, da je vse super in fino. Zavedamo se, da živimo v težkih trenutkih, v resnih trenutkih. Moram vam povedati, da sem sam zelo previden možak in izjave, ki ste jih podajali, niso ravno najbolj primerne. Celo nekoliko hujskaške so bile v tem evropskem kontekstu. Zato je sedaj skrajni čas, da umirimo zadeve, ne pa, da še enkrat ponavljamo in izpostavljamo kako globoka je ta kriza. Mislim, da se tega vsi zelo dobro zavedamo. Sedaj je čas, da preidemo od besed k dejanju. Nekateri izmed vas ste govorili o tem, da se je treba iz vsega skupaj nekaj naučiti. Francoski pregovor pravi, dejanja nam sledijo. Drage kolegice in kolegi, ko sem nastopil svojo funkcijo, smo imeli na voljo pakt o rasti in stabilnosti. Ta pakt smo pred nekaj leti nekoliko poenostavili, vendar ga nismo izvajali. Ko sem nastopil svojo funkcijo, sem moral začeti upoštevati Lizbonsko pogodbo. Ta predvideva tudi določene postopke v zvezi s sankcijami, v zvezi z odločitvami, ki jih je treba sprejeti, če ima katera izmed držav prevelik primanklaj. Vse to piše v Lizbonski pogodbi. Ko sem nastopi svojo funkcijo, nismo imeli kriznih mehanizmov in vse te pomankljivosti je bilo treba odpraviti. Okrepili smo pakt za rast in stabilnost, še naprej ga bomo okrepili in prvič bomo upeljali makroekonomski sistem za nadzor. Lahko vam povem, da če bi pred nekaj leti imeli na voljo tak mehanizem, potem do določenih težav v državah članicah ne bi nikoli prišlo. Že v začetku bi odkrili, kakšne konkurenčne težave imajo določene države. Potem bi odkrili tudi te nepremičninske balončke in tako naprej. Lahko vam povem, da smo se v celoti naučili nekaj iz te krize. Glede same Lizbonske pogodbe pa naj povem, da imamo namen to pogodbo spremeniti, zato ker želimo spostaviti pravno podlago zaradi določenih ustavnih sodišč. Potrebujemo ustrezno pravno podlago, če želimo vzpostaviti mehanizem za odzivanje na krize. Nima smisla še enkrat odpirati dolge in široke razprave o samih institucijah. Takšna razprava bi nas, po mojem mnenju, v trenutnih okoliščinah ne pripeljala daleč. Celo oddaljila bi nas od naših skupnih ciljev in oduzela bi nam energijo za boj proti krizi. Kriznih mehanizmov trenutno ni. Ko smo se soočali z grškim problemom, smo morali pravzaprav na novo izumiti mehanizem, ker predtem ni obstajal. Ko smo sprejeli odločitev, da bomo sprožili še 750 milijard evra v okviru tega kriznega mehanizma, smo morali Lizbonsko pogodbo tolmačiti na tak način, da smo sploh lahko vzpostavili tak mehanizem. Naučiti se moramo od te krize. Mislim, da smo se naučili in kot sem že povedal, dejanja nam sledijo. V preteklosti nismo imeli na voljo nobenega instrumenta za makroekonomski nadzor, nismo imeli kriznega mehanizma, Ali so države članice takrat prevzele svojo odgovornost? Številne so prevzele odgovornost. Zauzele so se za izvajanje političnih reform, pogosto celo proti javnemu mnenju. Pogosto so vlade sprejemale zelo pogumne odločitve, pa ne samo v tistih državah, kjer prihaja do napetosti, temveč tudi v drugih državah. Mi prevzemamo nase svoje odgovornosti. Kolegice in kolegi, Nikar se ne slepite glede tega, kdo je naš sovražnik. Mislim, da se preveč obračamo na vlade in parlamente držav članic. Danes nekateri govorijo ne samo o irski, temveč tudi o portugalski. Zakaj? Naj vam navedem par številk. Javni primankljaj je bil 9,3 v letu 2009-2007, v letu 2011 in 4,1 v letu 2012. Kar zadeva portugalski javni dolg, je povprečna stopnja 3,6 odstotkov. To je bilo res izjemno nizko. Portugalska ne doživlja nepremičninske krize, ni soočena z nepremičninskim mehurčkom finančni sektor na por portugalskem ni neuspešen, banke so kapitalizirane in dokapitalizirane, tako da mislim, da se slepite glede naših sovražnikov. Mislim, da se ta kriza ne bo kar tako širila. Zauzeti je treba razumen pristop. Tisti, ki ste se zauzemali za večje sodelovanje med institucijami, naj vas pomirim na ravni predsedstva počnemo vse v svoji moči za to, da bi delali skupaj. Poročilo namenske delovne skupine je pripravljeno. Člani namenske delovne skupine so ga tudi potrdili, enako velja za odgovorne v komisiji. Kar zadeva stalni mehanizem za čas krize, pa naj povem, da delamo z roko v roki da sodelujemo. Poleg tega bomo ta duh sodelovanja uporabili tudi pri oblikovanju proračuna za leto 2011. Moram reči, da obžalujem, da še nismo uspeli najti soglasja glede tega. Dovolite mi še par pripomb. Vsi ste člani Evropskega parlamenta, pripadate določeni politični družini. Ugotavljam, vsaj v določenih trenutkih, da obstaja precejšnja razlika med tistim, kar slišim na Evropskem svetu, kar slišim od ministerskih predsednikov iz različnih političnih strank in tistim, kar slišim v tem parlamentu. Slišim celo zelo različna mnenja strani članov iste politične družine. To ni očitek, kajti pogosto se pojavlja, da se tudi znotraj političnih strank pojavljajo raznolika mnenja. Tudi sam sem v svoji karieri to doživel. Vendar, kadar prihaja do razlik med instituciji, bom seveda storil vse za to, da bi stvari uskladili. Zato je res treba vzpostaviti sodelovanje na vseh političnih ravneh, kajti le na tak način bomo zagotovili bolj usklajeno sodelovanje, kot ga imamo vzpostavljenega danes. V kriznih časih je treba varčevati, izvajati varčevalno politiko, vendar strogi varčevalni ukrepi ne bodo čudežno zdravilo. Je pa res, da bo treba uporabiti tudi to možnost. Če bi bili v preteklosti bolj previdni tako na ravni proračuna kot na ravni makroekonomske politike, se danes ne bi nahajali, kjer se nahajamo. Je pa res, da je že opaziti, trend oživljanja gospodarstva in vzpostavljanja novih delovnih mest. Gospodarska rast v Evropi se je sedaj vzpostavila po skoraj 11 mesecih recesije. Tudi ob drugih priložnostih sem v parlamentu že povedal, da se je kriza v 30 letih prav tako začela s finančno krizo. In tiste krize nismo nikoli razrešili popolnoma. Pri nas smo spostavili ponovno gospodarsko rast po enajstih mesecih od izbruha krize. Pričakujemo, da bo gospodarska rast približno odstotek in pol, v nekaterih državah morda dvoodstotna, triodstotna ali triinpolodstotna, to v tistih državah, ki nimajo večjih težav. Tudi zaposlovanje v Evropski uniji se bo začelo povečevati po letu 2011. Res je, da je stopnja brezposelnosti previsoka, vendar sem vesel, da so naše napovedi o gospodarski rasti veliko boljše, kot smo mislili. Ta rast ne temeli samo na programu oživljanja gospodarstva ali na izvozu ali na vrčevanju. To rast je spodbudilo tudi povpraševanje znotraj Unije. Še zadnja pripomba. Na okljub vsem težavam, ki jih imamo, zlasti v nekaterih sektorjih in v nekaterih državah, sem prepričan, da bomo še enkrat.